protiraketnem ščitu. To je tudi izkaz spoštovanja do naše države, tudi glede na to, kako se je naša vojska izkazala v Afganistanu. Eh, več lokacij bo, vsaka bo imela 8 raket in dogovor z ameriško stranjo predvideva leto 2015 kot eh, leto za začetek delovanja tega ščita. Menim, da mora protiraketni eh, ščit biti predmet razprave tudi v Evropskem eh, parlamentu in moramo biti obveščeni o nadaljnih razvojih balističnih eh, raketnih sistemov. In to ni nikakršen eh, ščit upeljen proti Rusiji, saj smo konec koncev skupaj z Rusi določili samo arhitekturo tega ščita. Ti sporazumi bodo torej ustrezno vzpostavljeni in tudi ratificirani strani Romunskega parlamenta. Gospod Gaurgijas Papastamkos. Hvala lepa. Povdariti želim naslednje. Stanje v gospodarskih Gospodarsko stanje v državah članicah je resnično križno, krizno, vendar moramo podpreti skupno valuto in jo zaščititi pred špekulanti. Špekulacije se pojavljajo proti evru. V Grčiji se soočamo z veliko gospodarsko krizo in tudi druge države članice so v težavah. Zaradi tega se je pojavila potreba po jasni in trdni politiki v zvezi z gospodarskim upravljanjem v EU. Zamisel, ki smo jo slišali, letos je, da bi imeli skupen sklad. Mislim, da se tudi gospod Ren pomika v to smer. Čakamo na zaključen načrt komisije v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Gospod eh, Carlos Jose Iturgaiz Angulo. Hvala lepa, gospod predsednik. V Španiji se je potrdilo tisto, kar smo že mnogi sumili. Namreč Čavez sodeluje z teroristi iz ETE in Farka. To pomeni, da je Čavez sokrivec terorist, za, skupaj s teroristi. On pomaga teroristom. Pomaga jim tako, da jim institucionalno pomaga v Venezueli. Venezueli. Sodeluje tudi torej s kriminalci in kot španec in poslanec Evropskega parlamenta se želim pritožiti nad vedenjem gospoda Čaveza, Zato pozivam evropske institucije, da storijo vse, kar je potrebno, da obsodijo gospoda Čaveza in uvedejo sankcije za njegovo podporo teroristom. Tudi predsedstvo Evropske unije pozivam in tudi gospoda Zapatera seveda, da ne morejo imeti prijateljskih odnosov s Čavezom, kajti španska vlada se je nedavno ponižala pred Čavezom, in to dejansko pomaga terorizmu in to spodkopava pravice v Španiji in tudi svobodo ter demokracijo po svetu. Hvala. E, pani... Hvala lepa. Gospa Vasilika Vjorka Dancila. Dinta. Deși fondul de Hvala lepa, gospod predsednik. Evropski solidarnostni sklad eh, deluje zelo dobro, bi lahko rekli, vendar pa izkušnje, ki smo jih nabrali v prvih letih delovanja tega sklada, kažejo, da vendarle obstajajo določene omejitve in eh, določene vrzeli v delovanju tega sklada. Kajti ta sklad se ni sposoben hitro odzivati, eh, prav tako so težave z transparentnostjo, ko gre za izvajanje pomoči iz tega sklada v primeru naravnih nesreč. Naj omenim, da je Romunija bila deležna podpore strani Evropske unije eh, v primeru poplav, vendar pa je denar pritekel zelo pozno. Eh, in eh, vsekakor kasneje, kot v trenutku, ko bi bil lahko kar se da učinkovit. Morda bi lahko opravili spremembo, da bi zagotovili vnaprejšnje izplačilo, kot nekakšno avansno plačilo na podlagi ocene škode, da vse kot nek odstotek te ocene. Hvala lepa, gospod Antonijo Masip Hidalgo. Eh, <clears throat> dolgo tega Fidel Castro in eh, njegova oligarhija je postavila konec idealu eh, kubanske revolucije in s tem pokopala upanja mnogih narodov po svetu. To, kar je zdaj diktatura bratov Castro in krutost proti političnim, političnim nasprotnikom, proti samemu narodu, je očitna. Samo naj opozorim na zlorabe proti političnim zapornikom, ki jih imajo za navadne zapornike in tudi nespoštovanje iseljencev dejansko. Castro je pozabil na svoje ideale, ko je zauzel oblast. Moramo biti tudi torej solidarni s tistimi, ki trpijo in se borijo. To je obveznost za nas, ki smo zauzeti za demokracijo in za človekove pravice. Itanja. Hvala lepa, gospa Tanja Fajon. Uh, pan, pan je ni v dvorani, gospod eh, Pat Gallagher. Ga tudi ni v dvorani, gospod Gianni Vatimo. Ehm, Predsednik, vemo, da komisija in špansko predsedstvo sta zelo pospešili pogajanja z nekaterimi državami Srednje in Južne Amerike, da bi zaključili a, pridružitvene sporazume pred majskim vrhom med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko. Želim pritegniti pozornost parlamenta tudi kot podpredsednik Eurolata na dejstvo, da z nekaterimi od teh držav tvegamo, da pospešimo pogajanja, ampak da zanemarimo hkrati pomembne točke, ki zadevajo človekove pravice in njihovo spoštovanje v posameznih regijah. Naprimer v Kolumbiji, kjer še vedno se nadaljujejo umori eh, sindikalistov, isto in to skoraj vsakodnevno v Hondurasu, s katerim tudi pogajamo, se pogajamo o sporazumu. Imamo eh, neko vlado, ki je posledica vojaškega mm, državnega udara lansko leto in tudi v drugih državah imamo probleme z nečovekovimi pravicami, ampak kar zadeva spoštovanje določenih vidikov sporazumov. In eh, to v Gvatemali. Pomembno je torej, da komisija in predsedstvo predsednika prekinja. Predsednik prekinja, gospod Dajana Wallis.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 Eh, v zvezi z mednarodnim dnevom žena želim izpostaviti neko vprašanje eh, ženskega zdravja. Dejansko to je še vedno kot neka vrsta pepevka. Pred dvima, trema letoma smo se pogovarjali tudi o neki eh, bolezni, ki povzroča hude bolečine, endometrioza. In to uničuje življenja, družine in tudi določene družbe. Nekatere ženske sploh nimajo možnosti biti matere. To je povezano tudi z menstruacijo frustracijo, in, o kateri nočemo govoriti, niti nočemo tega imenovati, ampak jaz želim to izgovoriti. Endometrioza. To eh, je bolezen, ki še vedno nima eh, nekega eh, vzroka, nima jasne terapije, jasnega zdravja in to prizadeva eno žensko vsakih deset. In torej endometrioza mora biti tudi pravzaprav tema, kateri posvetimo teden ozaveščanja in to posvečamo tudi vsem ženskam, ki trpijo zaradi te bolezni pojasnili, torej je dobro, da imamo tukaj a, komisarja, ki lahko prisluhne in lahko temu namenimo srednja sredstva do naslednjega leta. Belier. Hvala lepa, gospa Sandrin Belje. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, sami ste že omenili nevihto Ksintija, ki je prezdela Zahod Evrope, več kot 60 oseb je izgubilo življenje in materialna škoda je ogromna. Danes tukaj izrazam, izražam veliko žalost in pa tudi jezo. Jezo nad eh, dejstvom, da bi lahko to katastrofo oziroma posledice te katastrofe preprečili, vsaj omejili. Včeraj v Franciji, danes v celotni Evropi ugotavljamo, da prihaja do neomejene gradnje na obalnih območjih. To so območja, ki so zaščitena v okviru Nature 2000 in preprečevanje urbanizacije na teh območjih je ključnega pomena, da preprečujemo to vrste nesreče v prihodnosti. In izkazati moramo večjo stopnjo odgovornosti in tudi strogo izvajati skupnostna pravila, vključno z direktivami o vodah in o življenskem okolju. Prav tako je potrebno upoštevati načela trajnosti, varnosti in biotske raznovrstnosti. Strategija EU 2020, predsednik prekinja. Ivo... Gospod Ivo Strejček.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 policiji, prometni policiji, ki je preverjala zelo strogo na meji med Avstrijo in Češko vozniška dovoljenja. Ali to pomeni, da se bo torej razmire poslabšale za nekatere voznike in torej bodo izpostavljeni določenim veliko strožjem pogojem? To niso bili redni, redno preverjanje vozniških dok dokumentov na a, meji ali pa um, prometnega dovoljenja. Torej, češki vozniki se lahko, se lahko premikajo svobodno znotraj šengenskega prostora, kajti so polnopravni eh, državljani države članice Evropske unije in torej jih je treba eh, obravnavati eh, enakopravno. In torej prosili bi vas, da te informacije posredujete na ustrezno raven za takošnjo ukrepanje. Hvala lepa. Besedo ima gospod Krijako Strenta Filides. Hvala lepa, predsednik. Dan, eh, Evropski dan pretirane debelosti je pobuda, ki združuje eh, zdravniško skupnost eh, in mednarodno skupnost. In torej ta mednarodni dan, žel, s tem želimo pritegniti pozornost na evropski ravni, kar zadeva ustrezno ukrepanje, zato da se e, izognemo nadaljnim problemom. Torej, pretirana debelost je bolezen, ni pa problema. In torej moramo ustrezno podpreti to državljansko skupino in moramo tudi razpolagati z ustreznimi podatki, statističnimi podatki. Dejansko se moramo izogniti temu, da to to postane prava epidemija, kajti če ne bomo ustrezno ukrepali, eh, bomo dosegli kar 50 milijonov pretirano debelih ljudi in 15 eh, milijonov, 10 eh, odstotkov torej prebivalstva, kar zadeva otroke v letu 2020. Moramo torej okrepiti glas bolnikov, ki trpijo za to bolezen. Hvala lepa, gospa Ilda Figuredo. Senhor Presidente, nesta data que assinala o centenário da proclamação do dia predsednik, danes, ko poteka stoletnica dneva žena, kar je simbol revolucionarnega boja, to je torej je ja, pomemben simbolni dan za eh, ženske v njihovem boju proti vsem oblikam diskriminacije eh, ženske, pa kljub temu mnoge ženske so danes še vedno žrtve eh, diskriminacije in raznih oblik nasilja in tudi neenakosti. Pomembno je torej opozoriti na dejstvo, da kako je ta boj za enakost, a, a, kako je ta boj aktualen, še posebej ob upoštevanju krize kapitalizma, ki ima konkretne posledice za žensko življenje, kajti ženske so prve žrstve, žrtve eh, nestalnega dela. 85 milijonov eh, ženska eh, živi v revščini, tudi v Evropski uniji in torej moramo pozvati vse ženske k temu, da se ne odpovedo svojim sanjam, morajo se še dalje boriti proti nepravičnosti in proti diskriminaciji življenja z naci in razširiti obzorje za boljše življenje in za enakost. Hvala, gospod John Bufton. Uh, Hvala lepa, predsednik. Želim pritegniti vašo pozornost na dejstvo, da dejansko bo prišlo do referenduma v Walesu. Ja, ponavljam, referendum in dejansko uh, imeli bomo torej uh, referendum o uh, Lizbonski pogodbi, ne o tem, ali pač moramo imeti dodatne uh, pristojnosti v naši skupščini. Torej vse politične stranke v Walesu, laboristi, uh, Libdem in konservativci, podpirajo ta ukrep in si želijo imeti več pristojnosti. Ampak eh, dvomim v to, dejansko ljudi obravnavamo kot norce v Walesu in eh, torej dejansko lahko pride do tega, da a, celo a, s, m, ogrozimo a, recimo a, tudi obstoj naših šol, če ne bomo imeli ustreznih pristojnosti. Naše ceste so v nemogočem stanju in torej dajem dobrodošljico dejstvo, da bomo imeli referendum, ampak seveda a, pozivam ljudi naj glasujejo proti. Hvala lepa, gospod Miroslav Mikolašik dovoľte aby som sa vyjadril hlboký súcit a solidaritu s obeťami Hvala lepa, predsednik. Želim izraziti sožalje in sočutje z žrtvami katastrofe na Madejri. Te razmire tirejo dejansko hitro ukrepanje za to, da podpremo ljudi, ki so bili prizadeti s tem, s to ujmo, tudi kar zadeva infrastrukture. Seveda upam, da portugalske oblasti bodo lahko lahko ustrezno namenila eh, za dostna sredstva, za ukrepanje in za eh, obnovo in eh, vse moramo podpreti tudi iz evropskega proračuna. Evropska unija bi morala uporabiti sklade za pomoč ljudem, ki so jih prizadele katastrofe. Prosim torej kolege za podporo in poleg tega izre, želim izražiti svoje sožalje tudi uh, žrtvam druge katastrofe in sicer v Afriki in v Mediteranu. Hvala lepa, gospa Lena Kolarska-Bobinska kolegi, eh, slišali smo, da je parlament sprejel resolucijo o Ukrajini, v, katerem, eh, v kateri postavljamo pod eh, vprašanje dejstvo, da je bivši vodja Ukrajine podelil nagrado Stefanu Banderi. Torej, ta odstavek v naši resoluciji je pritegnil številne kritike v Zahodni Ukrajini. Želim povedati, da ta resolucija ni postavljala pod vprašanje boja bandere za neodvisno Ukrajino. Ne, podpirali smo dejansko stvarnike enotne in svobodne Ukrajine. Imeli smo podporo celotne Evropske unije in tudi Poljske. Tudi resolucija je tudi namikovala neko pač obžalovanje dejstva, da je bila podeljena določena nagrada temu, temu bojevniku za te pravice in to uh, naj povem, da moje mnenje je pač, da smo, nismo razumeli, da nagrada, ki je bila podeljena, je bila tudi izražanje sožalja nad nedolžnimi žrtvami v tem boju. Vsekakor moramo povedati, da ta boj je bil v korist neodvisne Ukrajine in na nagrado bi bili morali ustrezno pospremiti za določeno. Predsednik prekinja a szlovákiai államtörvény kapcsán számos brálat fogalmazódott meg. hvala lepa predsjednik zakonodaja ki je bila nedavno sprejeta na slovaškem je predmet številnih kritik bi pa opozoril tudi na to kaj je kot mnenje podala pravna služba evropske komisije namreč da ta zakonodaja ni v skladu z temeljnimi dokumenti Sveta Evrope, prav tako ne s slovaško zakonodajo z področja uh, varovanja manjšin. Gre torej za pomankanje sorazmernosti in uh, očitno je, da gre v tem primeru za eno najhujših kršitev evropskega akija, vključno tudi z delovanjem notrnega trga pravna služba komisije je mnenja, da je ta spremenjen zakon o rabi slovaškega jezika, eh, zakon, ki tudi omejuje svobodno izvajanje storitev. Prav tako v praksi lahko pride do diskriminacije v zdravstvenih institucijah in zato pravna služba ugotavlja, da ta zakonodajo v preveliki meri varuje interese države, ne pa interese posameznika. Zato pozivam komisijo, da stori vse za to, da bo pravo skupnosti brez eh, kakršnih koli omejitev tudi izvajeno. Rovana Plamp. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Rada bi spregovorila o sodelovanju žensk na trgu dela. Podatki Eurostata kažejo pozitiven trend v 70 letih so ženske predstavljale 30 odstotkov trga dela, zdaj pa smo že pri 43 odstotkih, vendar pa je globalna kriza to številko žal znižala. No, v Romuniji se ta trend nadaljuje, e, številne sektorje, v katerih so predolovali moški, e, zdaj zagotavljajo delovna mesta tudi ženskam. No, v zakonodaji, ki jo pripravlja komisija, je potrebno vzpostaviti jasne cilje, da bomo odpravili te razlike med moškimi in ženskami, da bodo ženske lahko bolj sodelovali na trgu dela in to mora biti tudi sestavni del strategije 2020. Hvala lepa, gospa Evelin Regner. Hvala lepa, predsednik. Najnovejši dogodki v Turčiji so ponovno potrdili dejstvo, da pravice sindikatov in eh, delavk in delavcev še vedno niso dovolj spoštovane. Več kot dva meseca se je 12 tisoč zaposlenih zdaj privatiziranega nekdaj nacional, eh, državnega tobačnega monopola borilo proti izgubi njihovih socialnih eh, in delovnih pravic. Tekom tega protesta je predsednik Erdogan večkrat zagrozil, da bo uporabil policijsko silo proti eh, stavkajočim. Dejansko so uporabili sozivec in druge prisilne ukrepe proti, proti tem protestnikom in zato eh, vas pozivamo, predsednik, da turške oblasti pozovete naj spoštuje sindikate kot eh, enakopravne socialne partnerje pravice delavcev morajo biti skladne s standardi EO in pa tudi s konvencijami mednarodne organizacije dela. Hvala lepa, gospod Luigi De Magistris. Grazie, presidente. Hvala, predsednik. Še enkrat pred nedavnim v Italiji je prišlo do okoljske nesreče, reki Lambro in po pred nedavnim eh, Evropsko odišče v Luksemburgu je obsodilo Italijo, ker je izpostavilo eh, prebivalstvo nevarnostim, ker ni bilo sposobno stresno odstranjevati Eh, torej odplak in eh, tudi eh, smeti v, v Neaflju. Torej, tako kot se je dogodilo tudi z vprašanjem odstranjevanja azbesta v kraju Krotone oziroma v kampanji, prihaja torej do stalnih okoljskih katastrof v Italiji, kaj namerava komisija storiti za to, da prisili italijansko vlado, da spoštuje predpise Evropske unije, predvsem ob upoštevanju sodbe Evropskega sodišča, ki je odločno obsodila obsodila Italijo, ki ne zna ustrezno ravnati z odpadki eh, v Neaplju. Dejansko mesto Neapelj je bil izpostavljeno smešitvam po celem svetu. Hvala lepa. Kuje. Hvala lepa. Gospa Nikol Kil Nilsen. Hvala lepa, gospod predsednik. Londonska konferenca o Afganistanu je sprožila paniko v afganski družbi, še posebej med ženskami. Uh, ta načrt, ki ga je podpisalo 70 eh, držav, predvideva reintegracijo talibanov in čez nekaj mesecev naj bi že opravilo eh, prvi korake v smeri te to vrstne sprave. Ženske pa ne želijo in ne smejo biti primorane v to vrstno spravo. Talibani še vedno zagovarjajo uh, teptanje pravic žensk in pa prevlado šariatskega prava. Še posebej člen 22. drugega poglavja listine o pravicah žensk. Na današnji 8. marec tukaj pozivam Evropsko unijo naj deluje kot garant za afganistanske ženske, kajti če ne bo ponovno prišel na oblast najbolj ženskam sovražen režim na svetu. Hvala lepa, naslednji je gospod Busotil. Thank you. Eh, l'incident diplomatico between l'Svizzera e Libia Diplomatski incident med Libijo in eh, Švico povzroča pomembne posledice za mnoge državljane Evropske unije, ki želijo obiskati Libijo in tega ne morejo storiti. In predvsem tudi mnogi, za mnoge delavce, ki delajo v Libiji in tudi za evropske investitorje, ki ne morejo tja pošiljati svoje zaposlene. Medtem delavci, ki se že nahajajo v Libiji, eh, skušajo ostati čim dlje zato da pomagajo tistim, ki pa ne morejo v Libijo. Seveda obstajajo določene omejitve eh, za eh, ohranjanje tega stanja in ta eh, precedens, s katerim nima Evropska unija nikakršnega opravka, tvega, da postanemo neke vrste talci tega incidenta s tretjimi državami. In torej jaz pozivam Evropsko unijo, da sprejme vse potrebne ukrepe, zato da prepreči oziroma da rešimo ta primer čim prej. Thank you, madam. Hvala, gospod. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik, španska vlada je eh, zahtevala eh, ustrezne utemelitve od venezuelske vlade, kar zadeva morebitno sodelovanje venezuelske oblasti oziroma vlade z ETO. Eh, dejansko bi želeli razpolagati z ažurnimi podatki. Prišlo je do skupnega tiskovnega sporočila španske in venezuelske vlade v zvezi s tem dogodkom in prišlo je do potrditve nekega sodelovanja, kar zadeva venezuelsko vlado v boju proti Eh, terorizmu. Torej to, te, nad to voljo se moramo vsi razveseliti in moramo čestitati venezuelski vladi za to svojo eksplicitno vla, eh, voljo, da sodeluje s so špansko vlado v boju proti terorizmu in proti eti, namesto da bi poželi eh, določene napačna sporočila oziroma skušali eh, špekulirati z takimi eh, resnimi temami, kot je boj proti terorizmu. Dejansko moramo spodbojati raje sodelovanje med državami in moramo prepuščati državam, da se posvečajo temu boju proti terorizmu. Hvala lepa. I lördag sa islänningarna ett rungande nej till ISAVE-avtalet, bara för någon vecka sedan. Hvala lepa. Kar zadeva sporozum ISAFE, napomem, da komisija je samo pred enim tednom a, priporočila naj se začnejo pogajanja z a, Islandijo. A, Sicer pa moram reči, da imamo pravice na naše strani, dojansko mnogi potrošniki so uložili v iSave in moramo si zagotoviti, da zahteve, ki a, jih postavljamo Islandiji, so proporcionalne in razumne. In, a, Islandija mora čutiti, da je dobrodošla v Evropsko unijo, kajti drugače ne bo glasovala za članstvo v Evropski uniji, če ministri v Hagu oziroma v Londonu uh, jo potisnijo v, dolo, v nek kot. Se pravi, da uh, moramo dokazati, moramo pokazati solidarnost z Islandci. Moramo torej rešiti skupaj probleme in sedaj je gospod povedal nekaj v islamščini. Hvala lepa, gospod Jadrt, nekaj minut. Sir, my information is that you have already... Yeah, there, is no, there is no point, or point of... Nimate postopkovnega vprašanja. Yeah. Mikrofon zagovornika. Personal statements can come at the end, but not... not at... Osebne izjave lahko podate kasneje. Gospod predsednik, gospa Muniz je omenila moje ime, zato mislim, da imam pravico, da se odzovem. To je zapisano tudi v pravilniku. Ne, ne sedaj na koncu. Please. Gospod Jadrec, prosim. Hvala lepa, če lahko ponovno zaženete uro. 17. na 28. februar v noči je udarila nevihta Ksintija, še posebej na francoski obali je bila smrtonosna ta nevihta. Seveda so naše misli z žrtvami in z vsemi tistimi, ki so se izkazali pri pomoči. Evropska komisija naj čim prej izplača sredstva iz Evropskega solidarnostnega sklada za pomoč ljudem. Prav tako pa moramo potegniti ustrezne nauke, kako je možno, da 5 do 6 milijonov ljudi v Franciji živi v poplavnih območjih. Vimo, kako močan je gradbeni lobby, vidimo tudi, da je predsednik Sarkozy pred nekaj meseci dovolil gradnjo v poplavnih območjih. Tako da vsakršno sofinanciranje povezano z obnovo, z sanacijo, vsakršno to vrstno financiranje mora biti pogojeno z spoštovanjem ustreznih pravil na tem področju in še enkrat podarjam, da moramo izkazati svojo solidarnost tudi z tistimi najbolj prizadetimi panogami, še posebej eh, školčišči. Buck. Gospod Fox, Buckfast Abbey proizvaja vino že od leta 1890. Žal pa je to vino sedaj pod napadom nekaterih laboristov. Oni raje krivijo en alkoholni izdelek za povečanje antisocialnega vedenja, kot to, da so njihove politike neuspele. Ampak to vino bi naj bilo prepovedano, zato ker vključuje, vsebuje kofein in alkohol. Ali bomo mladim potem prepovedali, da mešajo Red Bull in vodko, ali bodo potem prepovedali tudi irsko kavo. To je država, ki je pobesnela. Če bomo prepovedali en izdelek, tako ne bomo rešili problema neodgovornega popivanja potrošniki lahko uživajo katerekoli pijače želijo in vsi ne bi smeli trpeti za napake samo nekaterih. Če ljudje resnično menijo, da bi to vino bilo dobro prepovedati in če menijo, da bodo potem ti ljudje začeli piti čaj, je to napaka. Hvala. Hvala, da ste se držali časa, sedaj pa gospod Tavareš za minuto. Obrigado. Quando há um ano ou dois, o euro era. Hvala lepa. pred letom ali dve, smo dejansko ugotovili, da se gospodarstvo v Evropi razlikujejo. Videli pa smo, kaj se je sedaj zgodilo. Vsi se pritožujejo nad euroobmočjem. Ljudje pa se ne bi smeli pritoževati samo nad voditelji v, v, na ravni Evropske unije. Nihče nas ni prisilil v to, nihče nas ni prisilil v to, da smo odlašali ko so naša bolj občutljiva gospodarstva bila pod napadom. Ni obrobnih gospodarstv. Če je evro kjerkoli pod napadom, potem je celoten evro pod napadom in Evropska unija mora pokazati solidarnost. Enako solidarnost za vzhod in tudi, kako smo jo pokazali za ponovno združeno Nemčijo in tudi za južne članice Evropske unije. Če ne solidarnosti danes, potem solidarnost jutri, kaj ti vsi potrebujemo pomoč. In mislim, da moramo pomagati tistim, ki so v nevarnosti. Tu, mislim... Hvala, gospod Agnew. Gospod predsedujoči, politike Evropske unije povzročajo veliko žrtev. Še posebej sistem meteorološkega spremljanja za zasebne pilote v Združenem kraljestvu. To naj bi omogočalo lete v oblakih in slabe vidljivosti in to je edinstveno za Združeno kraljestvo, kajti tam je, so vremenski pogoji resnično slabi. Pri harmonizaciji z pilotskimi licencami na evropski ravni pa naj bi to ukinili. Tako številni zasebni piloti ne bodo mogli leteti, če ne bodo mogli zagotoviti jasnega neba za celotno pot. To je podobno, kot če bi trdili, da bo Anglija zmagala na svetovnem prvenstvu po srečanju 11 metrov. 50 sekund ima pilot na voljo, da se znajde v čistem nebu, preden izgubi nadzor nad letali, letalom. To ogroža prihodnost letalstva v Evropi in varno, Agencija za varnost letalstva mora ponovno razmisliti o tem. Tukaj je. Imamo še en primer, ko je razumljiv britanski zakon bil žrtev zakonodaje na ravni EU. Agnew, Hvala, gospod Egnjo. Gospa Angelika Bergman, prosim, beseda je vaša. Hvala, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. En od razvojnih ciljev tisočletja je razpolovitev revščine v svetu. Leto 2010 je leto, ki ga je komisija razglasila za Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. 79 milijonov evropejcev živi pod ravnjo revščine. Več kot polovica evropejcev ima manj kot 60 odstotkov povprečnega prihodka v Evropi. Velik delež civilne družbe kaže tudi na dejstvo, da revščina pomeni tudi trpljenje. Leto 2010 je kot leto boja proti revščini, leto, v katerem bi se mogli prizadevati za ta boj kljub krizi. Hvala lepa, gospa Estaras. Gracias, señor presidente. Señorías, el motivo de mi Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo želim postaviti vprašanje v zvezi z obalnim zakonom v Španiji. Fomentera je eden od otoku v Balearih. Dolg, ta otok je dolg 90 in ima obseg 69 km. Izvajanje tega zakona je bilo dobro na nekaterih področjih, ponekod je dejansko prišlo do razvoja, ampak v celoti pa se ne izvaja ustrezno. Večina turističnih objektov na tem otoku predstavlja podlago za preživetje ljudi to traja že 30 ali 40 let. Tukaj govorimo o majhnih družinah. Naprimer, hotel Rokavilja, ki je najstarejši na otoku, ali hotel in restauracija Blue Bar, ki ima tudi mednarodni sloves. To služi za promocijo otoka na mednarodni ravni. Ta, ti zakoni so bili sicer uvedeni tako, kot je treba, ampak mi želimo, da bi se to pošteno izvajalo na zadevnem otoku in španska vlada mora spoštovati zasebno lasnino, kako je bilo tudi v preteklosti. Ne želimo si, da bi bila to zakonodaja z retroaktivnim učinkom, kajti to bi vplivalo na zelo veliko zgradb, kajti te zgradbe so bila postavljena že pred nekaj časa. To zadeva tudi zgradbe postavljene na obaljnih območjih. Uh, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Odgovor, ki ga je gospod Buzek dobil od premijeja Netanjahoja nedavno, v katerem je upravičil to, da je zavrnil dostop delegacije EP v Gazi, si zasluži naš odziv. Zavrnil je dostop do tega pa nima pravice. Nima pravice, da se umešava v demokratične pravice tega parlamenta. Ashtonova mora še naprej prizadevati si za to, da bi obiskala gazo in prizadevati se mora za prenehanje krize in v poročilu Goldstone je bilo to opredeljeno kot nezakonito. In na koncu seveda pozdravljam tudi pogovore o novni spravi, še vedno pa me skrbi to, da bi lahko aktivnosti v Hebronu ogrozile napredek in mislim, da bi visoko predstavnica Eštenova morala ravnati v smislu sprave teh napetosti. Hvala. Thank you, Mr. Kellam. Gospod Kellam, prosim. Thank you. As a president... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kako nas je predsednik parlamenta opomnil, 8. marca Litva in Estonija praznujeta 20 let od sprejetja zelo pomembnih zakonodajnih aktov. Estonija je sprejela akt o neodvisnosti v Talinu in takrat smo sprejeli tudi to, da ima država zakonito pristojnost. Estonski kongres je predstavil edinstveno demokratično alternativo obstoječim sovjetskim institucijam. To je podprlo 90 odstotkov estoncev in združili so absolutno večino estoncev, ki, so jih, ki jih je zastopalo skoraj 30 strank. Prizadevali so si za dejansko neodvisnost in nacionalno državo. To gibanje je bilo mogoče tudi v podpori, o podpori gibanja Solidarnost. Hvala. Gospa Kreto. Ja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da bi na mednarodni dan žena Evropski parlament moral ženskam dopustiti nekoliko več časa za govor. Veliko je e, število romunskih državljanov, ki se naseljujejo v drugih državah. Nedavno je šef kopenhavnske policije podal več ksenofobnih izjav o romunskih državljanih. E, v Italiji se je, si je vzela življenje 13-letna deklica in za seboj pustila pismo, v katerem je zapisala, da je bila žrtev diskriminacije v šoli zaradi svojega porekla. Tudi на французском Тежевею, собили, собили найдена опозорила glede romunskih potnikov, ki kradejo po vlakih. Seveda je treba kaznovati eh, vsakogar, ki krši zakon, ampak to vrstna diskriminacija celih narodov eh, je nekaj, kar je vredno vsake obsodbe. Še posebej, ko gre za demokratične države, Eh, in eh, ki so zagovornice evropskih vrednot. Mr. Kelly. Hvala lepa, gospod Kelly. Minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto kratko sporočilo o atlantski strategiji. Kar zadeva razprave za donorsko strategijo in balsko strategijo, Nikoli pa še nisem slišal za atlantsko strategijo. Mislim, da je veliko manevrskega prostora tudi v zvezi s tem. Strategija 2020 je jasno opisala, da nobeni državi ne bo uspelo sami in države v Atlantiku, kot so Združeno kraljestvo, Irska, Francija, Portugalska in Španija, lahko dosežejo veliko napredka, še posebej v smislu energije, ribištva, pristajanja pristanišč in tako naprej. Zato pozivam, da bi ukrepali v zvezu s tem. Dosežemo lahko zelo veliko, ko bomo sodelovali. Največ. Gospod Patronevič. Obrigada, sem president. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zadnjih treh mesecih smo na Portugalskem videli šest pomorskih nesreč tri ribiči so izgubili svoje življenje, oziroma 13 ribičev je izgubilo svoje življenje, več trupel pa še nismo našli. Tudi veliko ladij smo izgubili. Ribiška skupnost v, na portugalskem žaluje. In tudi sama želim izraziti svoje sožalje. Zima je bila zelo težka, ni bilo veliko možnosti za ribarjenje in ribiči so prejeli le malo podpore na kopnem. Ko pa se odpravijo na ribolov, so razmere zelo težavne. Veliko pomankljivosti je v smislu varnosti, tudi šolanje je pomankljivo in zaradi tega pride do še večjega števila nesreč. To moramo preprečiti in ustvariti moramo okoliščine, ki bodo zagotovile varnost ribičev in to mora biti ena prednosti skupne ribiške politike investicije v posodobitev ribiške flote, v povečanje varnosti in v izboljšanje šolanja ribičev v zvezi z varnostnimi ukrepi in tako naprej. To je ključnega pomena. Poskrbeti moramo, da ribiči ne bodo šli na odprto morje, ko ne bo do razmere za to ugodne. Dragi poslanci, še 30 imen imam na seznamu. Vsi ne boste mogli spregovoriti, še dvema bom dal besedo. Gospod Mesaros je prvi. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči. Moj prispevek zadeva potrebo potem, da bi morali vsi priznati Kosovo. Ko smo sprejeli Lizbonsko pogodbo, so države članice prevzele številne nove obveznosti. Ena od teh je nov integriran in združen postopek v zvezi s sosedsko politiko. Kosovo je zaenkrat 65 držav v svetu priznalo kot samostojno državo. 24 od 28 držav NATO in 22 od 27 držav EU. Sedaj je pravi čas, da spodbudimo Cipr, Grčijo, Romunijo, Slovaško in Španijo, da dajo svoje pomisleke v zvezi s tem na stran in da se pridružijo večini pri priznavanju Kosova. To bi bil pomemben signal in tako bi pokazali vedno večjo enotnost in integracijo v EU. Hvala. Hvala. Hvala. Nas zadnji govornik bo gospod Brons. Hvala, gospod predsedujoči. Globalni kapitalizem hitro premika ljudi po svetu, nekatere zakonito, nekatere nezakonito, kakor da so to samo potrošniško blago. Celo blago in storitve se pomikajo po svetu zato, da bi čim bolj zmanjšali stroške. Zapiramo tovarne, pisarne in delavce postavljamo na cesto. Tudi denar se pomika po svetu, tako izgubljamo delovna mesta v Evropi in v razvitem svetu in delovna mesta se pojavljajo tam, kjer so stroški najnižji. Evropska unija seveda pozdravlja globa, globalizacijo in kapitalizem in to škodi vsem. Kadarkoli je kriza, politiki govorijo proti protekcionizmu, ampak samo protekcionizem nam bo pripomogel k temu, da bomo ponovno zagotovili možnost preživetja za ljudi. Služiti bi morali svojim ljudem. Ne obstajamo zato, da služimo ekonomskim silam. Evropa ne bo mogla konkurirati tretjemu svetu, če ne bo postala del tretjega sveta. To pa se že dogaja. Hvala. Hvala lepa. Pa gospod Iturgais lahko podate svojo osebno izjavo v skladu s pravilom 151. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, mislim, da je res škoda, da tukaj, eh, kot nekateri v tem zboru pravijo, pozdravljamo delo Huga Čaveza, ki konec konca tudi podpira ETO in eh, druge teroristične organizacije. Zapatero namesto, da bi se, da bi klonil Čavezu, pove tako, kot je. Pove, da je to, kar je in se nikakor ne uklanja to vrstnim napačnim izjavam v zunanji politiki. Hvala lepa po pravilu modre karte. Modre karte, izvolite. Gospod eh, predsedujoči, naj samo povem, da je v prejšnji razpravi nekaj očitno bilo nerazumljeno, kajti pomembno je, če se ve, kdaj boš prišel na vrsto. Če sem bil petkrat na seznamu, nikoli ne dobim besede. Ne vem, zakaj nam ne olažete življenja nekoliko vsaj in se držite postopka, petkrat sem že prosil za besedo eh, po tem postopku enominutnih govorov, niti enkrat nisem dobil besede. Ja, držimo se postopka, morate pa upoštevati tudi dejstvo, da je več kot 60 zahtev, 30 minut imamo samo na voljo za ta postopek, zato smo dali besedo približno 35. Bom pa si zabeležil vaše ime in lahko vam obljubim, da boste naslednjič med prvimi, ki bodo prišli na vrsto. Žal pa je to pač postopek. Vsekakor se želim vsem dati besedo, ampak žal nam čas tega ne dopušča. Gospod Targaš, hvala lepa. Sam imam enako pritožbo. Že pol leta nisem dobil časa za govor na delu zasedanja, ki je posvečen enominutnim govorom, pol leta torej že sedim tukaj in niti enkrat nisem dobil besede. Tako da ne vem, nobenega smisla nima to, da tukaj sedim. Gospod Tekeš, sam osebno sem vam vsaj enkrat dal besedo, se spomnim, tako da mislim, da ni korektno reči, da nikoli ne dobite besede. Bi pa rad eh, poslanke in poslance spomnil na to, da se prijavijo čim prej, kajti pripravljamo seznam in na ta način bo se lahko naslednjič med prvimi. Tako, hvala lepa, zdaj pa mislim, da lahko gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer je naslednja točka na dnevnem redu poročilo gospe Debron v zvezi z zahtevami glede zdravstvenega varstva živali, ki so